Uh, kolegi in kolegice. Lepo bi bilo, da tisti, ki ne boste ostali v dvorani za obrazložitev glasov, zapustite dvorano, tako da bodo lahko drugi kolegi začeli z obrazložitvami in da bomo lahko vsi ujeli naša letala. Oh, oh. Again, colleagues... Še enkrat, kolegi in kolegice, prosim vas, eh, da tisti, ki eh, ne boste ostali v dvorani, zapustite dvorano čim prej, tako da bomo lahko začeli z obrazložitvijo glasov. Prosim, da izkažete eh, spoštovanje tistim kolegom, ki želijo obrazložiti svoje glasove in želijo na to ujeti letala. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo začeli z obrazložitvami glasov najprej na temo poročila Ajder Gardia Zabal Rubial,